predsednice komisije Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o razmerah na jugo-vzhodu Turčije. Najprej besedo dobi komisar Johannes Hahn kot zastopnik gospe Mogherini. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospa predsednica, pozdravljam to priložnost, da se vam lahko pridružim danes. Varnostna situacija v jugovzhodni Turčiji je res zelo zaskrbljujoča. Evropska unija je večkrat izrazila pomisleke o tej situaciji, vključno z najnovejšimi izjavami. Tu imamo izjavo iz decembra in 16. januarja. Seveda situacijo natančno spremljamo, imamo politične težave na obeh straneh, pak to se je poslabšalo zaradi sedanje krize. Vidimo tudi grožnjo Daesha, in vidimo tudi najnovejši napad v Istanbulu januarja. Lani pa smo imeli tudi več napadov v Ankari in drugi v Turčiji. Seveda je to pomembno za gospodarsko, socialno in politično situacijo tam, v Turčiji, ampak ne samo v Turčiji, tudi v Evropski uniji je to pomembno. Treba je ohraniti politično področje, kajti trudili smo se, da bi to ustvarili. Tako da lahko začnemo s pravim mirovnim procesom v Siriji. Treba je rešiti konflikte v naši regiji. To bo najbolj učinkovito, najboljši način, da bi se sočili s to situacijo, da bi premagali Daesh. Treba se truditi za to, da ne bi prekinili mirovnega procesa s Kurdi, jugovzhodno Turčijo. V vseh interakcijah s Turčijo pozivamo vse strani naj zajamčijo vladavino prava in naj pozovejo takojšnemu premirju, tako da bi se nadaljeval tudi kurdski mirovni proces. 25. januarja bo potekal dialog na visoki ravni. To bo še ena priložnost za obravnavo teh vprašanj. Videli smo pomemben napredek v zadnjih dveh letih in ne smemo kar tako pozabiti na to. Mirovni proces je še vedno najboljša priložnost. Zato, da bi rešili konflikt pri katerem smo imeli vse preveč smrtnih primerov. PKK mora prenehati napadati Turčijo. Ne sme več iskati avtonomije v tem delu Turčije, ampak se mora vključiti v politični dialog s Turčijo. Pogajanje, mirovni proces, to je edini pravi način reševanja te krize. Turčiji pa bomo zagotovili, da Jemljamo to grožnjo glede PKK zelo resno. Države članice so se tudi zelo odločno odzvale zoper PKK. Ta organizacija je bila deležna sankcij že vse od leta 2002. Svet je soglasno sprejel to odločitev marca 2015 in to se bo nadaljevalo tudi v prihodnosti. Seveda ima Turčija legitimno pravico, da se brani zoper PKK. PKK, ampak mi smo tudi povdarili in še naprej bomo povdarjali v našem dialogu s turškimi organi, da morajo ukrepi zopr PKK biti sorazmerni, ciljno usmerjeni in da ne smejo postaviti pod vprašaj demokratični politični dialog. Ukrepi varnostnih sil na jugovzhodu Turčije so povezani s tem, da imamo tudi policijsko uro, kar pa je zmotilo delovanje bolnišnic in drugih centrov za komuniciranje. Takšne operacije morajo biti sorazmerne in zakonite in spoštovati morajo tudi mednarodne standarde. Kajte tu vidimo nekatere čtljive točke, to obstaja že desetletja in vsi bodo morali biti pogumni za to, da bi rešili vse ta dolgoročna vprašanja. Komisija bo sodelovala z novo vlado, zato da bi pri vseh reformah upoštevali temeljne pravice, svoboščine, vladovino prava in svobodo izražanja. In res se veselim tega, da bodo poslanci tu izrazili svoje mnenje. Hvala za vašo pozornost. Hvala, gospod komisar. Zdaj prehajamo na govornike in govornice v imeni političnih skupin. Najprej v imenu Evropske ljudske stranke, gospa Zomar, minuta in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Kakšna je realnost na jugovzhodu Turčije? Že tedne izredne razmere, 50 eh, tednov tudi blokada mesta Diyarbakir. Turške varnostne sile s težkim orožjem eh, napadajo civilno prebivalstvo. Število ljudi, tudi eh, ženske, ostareli, otroci so mrtvi na Eh, cele dneve so trupla na ulicah zato, ker jih eh, ni možno odstraniti, ker se strelja na vse, kar se premika. Gre za praktično popolno blokado te regije. Dneve ni dostopa do ne le interneta, elektrike, tudi do hranjenja, do vode. Stvari so res nečloveške. Ljudje zapuščajo mesta, nazaj pa ne smejo. Več kot milijon ljudi je prizadetih zaradi tega, 250 tisoč ljudi je že na begu. Gospod komisar, dejansko naj bi šlo za boj proti PKK, ampak eh, de facto pa gre za boj proti Kurdom eh, in sicer na plečih civilnega prebivalstva. In jugovsko Turčije je postal vojno območje in nikakor ne sme biti tako, da tu ostanemo tiho. Ne more biti tako, da mi gledamo stran ravno zaradi begunske eh, krize in da želimo zdaj nagraditi turško vlado z, novim, eh, z odprtjem novega poglavja o pogajanjih. Evropska unija mora aktivno posredovati in eh, tudi delovati kot posrednik, zato da se mirovni proces nadaljuje. Gre za naše nujno človeč, človeško eh, dejanje. In gospa predsednica, v našem interesu, v lastnem interesu je, da se prepreči eksodus, kajti sicer bo to pomenil zgolj nov begunski val, tokrat kurdov na poti v Evropsko unijo. Hvala lepa. Naslednja govornica v imenu skupine SD, gospa Kati Piri. Hvala, predsednica. Situacija v jugovzhodni Turčiji je zelo zaskrbljujoča, kajti tu imamo boje med državnimi silami in PKK-jem. Vse se ponovno začelo poleti in situacija se slabša. Zamislite si, da živite v Čisraju in druge v teh kurdskih območjih. Številni so zapustili domove zelo hitro, ko je bila razglašena policijska ura na začetku decembra v tem trenutku je več kot 200 tisoč ljudi, ki moralo pobegniti. Tu imamo hude boje vsak dan, vsako noč med temi vladnimi silami in milico PKK-ja v teh soseskah, teh mest. Tu imamo tudi protiteroristične operacije, ki vplivajo na civilno prebivalstvo. In če ne morete zapustiti svoj dom več kot 40 dni, tu imamo F-sedula sile, ki strašijo prebivalstvo, vse večje civilistov, ki umirajo, med njimi so tudi otroci in starejši. Kako je to možno, da imamo 16-letnega fantka, ki lahko izkrvavi do smrti na cesti, ne da bi prejel kakršnokoli zdravstveno skrbo? Prejšnji teden smo videli, da je pripadnik PKK ubil policista. To ne more biti upravičeno. Ampak zakaj? Posegajo tudi v mirovne demonstracije. Tu vidimo, da je veliko pregonov, strahovanja. Več kot tisoč akademikov je bilo ustrahovanih. Zato, ker so podpisali peticijo in pozvali k miru. Kako lahko takšne ljudi označimo kot izdajalce, kot, kot da spodbujajo terorizem? Pravica Turčije, da se bori proti terorizmu, ni pod vprašajem. Ampak vseeno vlada splošno vzdušje, da imamo to kolektivno kaznovanje. Ne pa to, da bi skušali vzpostaviti le javni red in mir. Na napočju je čas, da Evropska unija jasno pozove k premirju in zato, da se začnejo mirovna pogajanja. Treba makniti policijsko uro in tisti, ki so lahko del mirovne kampanje, morajo dobiti vsa pooblastila in podporo za to. Hvala. Hvala lepa. V imenu EKR, gospod Mark Demesmaker, ena minuta. Hvala, predsednica, gospod Han. Pozorno sem poslušal vaše besede, ampak strinjate se moram s predhodnimi govorci. Kakšna je realnost? Turška vlada je spremenila Kurdistan v vojno območje. Tam je veliko prelivanja krvi, veliko je nasilja. Celotne soseske so bile uničene, prebivalci se skrivajo in bežijo. Po cestah ležijo trupla. In to nasilje je posledica vse večje avtoritarnosti Erdogana in njegove stranke. Ne želijo se boriti proti ISIS-u, ampak želijo prevzeti oblast nad Kurdi. In tu ne slišimo nobenih kritik, nobenih obsojanj mednarodni skupnosti. Erdoana potrebujemo zato, da bi ustavili migracijsko krizo. Pak mene je sram, gospod Han da Evropska unija nima hrbtenice, zato da bi branila pravice kurdskega prebivalstva. To so ponosni ljudje, z dolgo tradicijo te regije in so naš edini zaveznik v boju proti ISIS-u. In sedaj smo jih zabodli v hrbet. Kaj bo Evropska komisija storila? Tu imamo sicer pogajanje, ampak tu moramo zaščititi menšine, to mora biti prioritetno kajti zgodovina nas je naučila, da mok ni prava rešitev. Hvala, naslednji je Aleksandr Graf Lambstorf v imenu skupine Alde. Hvala lepa, gospa predsedujoča, dame in gospodje. Razmere na jugovzhodu Turčije so resnično eh, grozne. Prav ste dejali, gre praktično za vojno območje. In turško vlado s tem v zvezi lahko obtožujemo marsi česa. Ne moremo pa je obtožiti tega, da je ta konflikt začela. Namreč 2015 je 12. julija eh, PKK prekinila eh, prekinitev ognja in mirovni proces, ker je umorila dva turška policista in turška vlada v Ankari in turške varnostne eh, sile so bile praktično hvaležne za to priložnost, da zopet zaostrijo ta konflikt in tu se strinjam z gospodom Demensmakerjem. Gre namreč za konflikt, ki seveda odgovarja vedno bolj avtoritarnemu eh, stilu vodenja in vladanja gospoda Erdogana. Videli smo, da je AKP na volitvah želela pridobiti ponovno absolutno eh, oblast in ravno zaradi tega je ta konflikt tako zaostren kot je. Seveda je treba mirovni proces zdaj ponovno uh, oživiti. PKK mora seveda dojeti, da Turčije sama vojaško nikoli ne bo porazila. In uh, eh, ozemljske pridobitve eh, PKK-ja v, v Siriji in v Iranu morda uh, vodijo v razmišljanje, da jim bo uspelo to tudi v Turčiji. In skrajni čas je, da PKK dojame, da to ne bo šlo. Ampak tudi vlada v Ankari mora razumeti, da je avtonomija, eh, kulturno, kulturna samoodločba kurdov na vzhodu Turčije pomeni več kot eh, gospodarske ukrepe, kot pomoč, ampak da eh, jim je potrebno ponuditi neko obliko samoodločbe oziroma samouprave in eh, to mislim, da je gospa Piri tudi ustrezno identificirala. Hvala, gospod eh, Hadži Georgiju, za eno minuto. Hvala, spen, gospodje. Pravkar sem prišel sem iz sestanka med Evropsko unijo in Turčijo. Tam je bil tudi veleposlanik in predstavnik komisije. In Tam so Turki za vse, kar se dogaja v tem delu Turčije, ukrivili PKK. No, če imamo pol milijona ljudi v tej regiji, ki morajo ostati zaprti doma zaradi policijskih ur in da rečemo, da so vsi v PKK-ju, mislim, da redko kdo lahko komu to verjame. Tu govorimo o revoluciji, pravzaprav ne gre za terorizem, ker je vključeno toliko ljudi. Nedavno sem prejel sporočilo. predstavnika HDP, ki je v suru, v enklavi, obkrožen je stanki in z vojsko. In rekel mi je, da mogoče to njegov zadnji klic v življenju. Tako da imamo tu težave, ki jih mora Turčija rešiti. Veliko obveznosti ima in Evropska unija mora poslati to jasno sporočilo Turčiji. Hvala lepa v imenu zelenih. Hvala. Situacija v jugovzhodni Turčiji je res obžalovanja vredna. To so vsi rekli. To je grozno. Civilisti so pobiti vsak dan. Ampak ne smemo pozabiti na to, da ta situacija ni slaba le v kurdskem območju. Zelo slaba je posod po Turčiji. Recimo, imeli smo ta mirovni poziv akademiko. In zelo lepo je, da so heroji, da se trudijo, ampak to, kar se je zgodilo, je grozno. Ne, da so jim čestiteli, ampak so bili deležni grožen predsednika Erdoana. Celo mafija jim je grozila. Njihova svoboda je sedaj ogrožena, tako da moramo storiti vse, kar lahko, da bi jih podprli. No, večina tu se verjetno strinja glede teh težav, ki jih imamo v tem delu Turčije in celotni Turčije, ampak mogoče se naša mnenja o tem razhajajo. Kaj je Evropska unija storila? kako smo mi prispevali k temu, kaj lahko storimo sedaj. Mislim, da je bila to huda napaka, da smo imeli pogajanja o pristopu s Turčijo, ker so prepričali nekatere države, kajte to je Erdogan dalo to možnost, da je izkoristil te težave v pristopnem procesu doma, v notranji politiki in to je storil zelo spretno. In tudi mi smo krivi za to, tako da ne smemo ponavljati teh napak. No, kaj storiti sedaj? Evropska unija mora biti vedno močna na področju človekovih pravic, tudi pri Turčiji. In ja, sodelovati moramo s Turčijo tudi glede begunske krize, da bi pomagali Turčiji, da se soči s to situacijo in bi pomagali beguncem. Ampak nikakor pa ne moremo pozaviti na človekove pravice za ceno teh beguncev. Hvala. Hvala lepa. V imenu skupine FDD, gospod James Carver, ena minuta. Hvala, gospa predsedujoča. Obravnava kurdov strani Turčije, ne le znotraj njihovih meja, ampak tudi eh, pri tistih, ki se borijo proti IS-u oziroma ISIS-u, je škandalozno. V preteklosti smo menili, da je ta spor mirno, ključ, mirno zaključen, ampak zdaj vidimo, da turške oblasti le zaostrujejo ta konflikt. Eh, Eh, predsednik Erdogan je najprej napadal svobodne medije in novinare, zdaj pa kurdsko ljudstvo. Gre za jasno sodelovanje med turškimi oblastmi in islamsko eh, državo v regiji, vključno tudi s podporo represivnih ukrepov proti Kurdom. Gre za eh, pravočasno opozorilo na temeljne razlike med turškimi in evropskimi vrednotami in to je še en dokaz za to, da Turčiji nikoli ne smemo dovoliti, da vstopi v Evropsko unijo. Hvala lepa. Hvala. Naslednji govornik za minuto in pol, gospod Graf. Gospa predsednica, zahodne vrednote, svoboda, demokracija, človekove pravice, to ni združljivo z islamom. In eh, to vidimo tudi v Turčiji in to vsak dan, ko skušajo utišati kritične novinarje, Eh, zapirajo nasprotnike in zdaj napadajo celo lastno prebivalstvo na jugovzhodu. Ampak mi zatiskamo oči eh, pred tem, zatiskamo si oči pred politiko Ankare, torej politiko izsiljevanja. Ali resnično menite, da begunci, ki sedijo v taboriščih, begunskih taboriščih, Zato ljudje, ki so se kar tako spomnili, da bodo eh, odšli od svojih domov ali pa jih je k temu prisilila turška vlada. To, kar se je zgodilo z Armenci, je samo pokazatelj tega, kar se bo zgodilo tu. Turčija ni del Evrope, Turčijo velja obsoditi in mislim, da moramo dokončno odpraviti in zaključiti z pogajanji o članstvu s Turčijo. Za minuto in pol besedo dobi gospod Knut Fleckenstein. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, gospod De Graf. Dovolite mi, da najprej odgovorim vam. Menim, da je neuzdržno in neprimerno to, kar pravite. Na milijone in milijone muslimanov žigosate zato, ker eh, Erdogan vedno bolj pritiska na ljudi. To mislim, da je nesramnost, ki je ne moramo kar tako sprejeti to, kar vi pravite. Kot drugo, res je, teroristični napadi so naleteli na naš odločen odpor in to velja za vse oblike terorizma, tudi v Turčiji. In prav tako je res, da je podpredsednik Timmermans s turško vlado izpogajal dogovor, ki naj bi pripomogel k skupnemu reševanju begunske krize. Prav tako je res, da ta dogovor vključuje več pogajanj o vstopu Turčije. Žal so si izbrali napačna poglavja. Če bi se takoj lotili poglavi 23 in 24, eh, pravice in svoboščine, potem bi imeli zdaj lahko razpravo s Turčijo o temah, o katerih govorimo tu danes in to bi bilo po mojem mnenju zelo pomembno. Naloga komisije zato je, da jasno povemo, da smo za mirovni proces, eh, to tudi počne komisija prav tako so potrebne jasne besede proti turškemu predsedniku in njegovi politiki, kajti teh 100 eh, tisoče Turkov niso vsi člani PKK-ja. Gre tudi za našo verodostojnost, namreč da znamo reševati probleme, in da si ne zatiskamo eh, oči in zakrivamo ušes. Hvala lepa za eno minuto, gospod Tarek. Gospa predsedujoča, politike turške vlade postajajo vedno bolj eratične in avtoritarne. Nedavno priprtje 27 akademikov je le ponovitev rutinskega eh, nagovanja eh, novinarjev. Vojaška kampanja Turčije proti PKK, ki je eh, prepovedana teroristična organizacija, pa pomeni eh, poboje na stotine civilistov, tam velja policijska ura in eh, cela vrsta drugih represalij. To je jasen signal tega, da turške oblasti menijo, da so kurdi tisti, ki so za njih največja nevarnost v regiji, ne pa islamistični teroristi kot naprimer ISIS. To dokazuje tudi njena politika v Siriji in Turčija je še naprej osredotočena na to, da prepreči ustanovitev kurdske enklave, namesto da bi se v polni meri mm, obrnila proti ISIS-u. Prav tako Turčija ne sodeluje pri omejevanju toka beguncov v smeri Evrope in kot poroča britanski tisk celo eh, nekatere begunce vrača v Sirijo. In zato mislim, da je čas, da Evropska unija razmisli ponovno o statusu kandidatke Turčije, namesto da je vse čas eh, nekako apologetična do svojega odnosa do predsednika Erdogana. Gospod Lambsdorff se opračujem, vidite, da dvigujete modri karton. Gospod Tenak, sprejmete modri karton gospoda Tenaka. Ja, z veseljem. Izvolite, 30 sekund, gospod Nemstor. Ja, zdaj sem zelo natančno poslušal. Zelo natančno sem poslušal, namreč, da gre za avtoritarizem, da turške oblasti s sunitskimi milicami v Iraku sodelujejo, da gre za tudi kršitev načela nevračanja v Sirijo, gre torej za eratičen, autokratičen pristop turške vlade. In moje vprašanje, Charles, eh, tebi je naslednje. Konzervativci v Veliki Britaniji so bili vedno najglasnejši zagovorniki vstopa Turčije v EU. Se je to spremenilo? Ja, grof Lambsdorff, mislim, da sem vas zadnjikrat, ko smo govorili o Turčiji, vprašal, ali bi bili pripravljeni eh, zamrzniti kakšna predpristopna sredstva in dali ste mi zelo zamegljen odgovor. Jaz pa vam dam zelo jasen odgovor. Uradno stališče stranke konzervativcev in britanske vlade je, da bi Turčija morala enkrat postati članica Evropske unije. Vendar lepo ostajajo ogromni pomisleki glede sprememb, ki sveduje v Turčiji v zadnjih letih in mislim, da je Turčija še zelo, zelo daleč od tega, da bi bila pripravljena postati članica EU. E, v mestnem času pa bo treba poskrbeti za to, da bo Evropska unija ostala v Evropski uniji. Hvala lepa, gospod Tenak. Beseda dobi gospa Šake. Ena minuta. Hvala lepa dogovor o migracijah, ki ga je Timmermans izsilil v najbolj nepravem trenutku, se zdi, da je razlog, zakaj so se tako zelo nevarne razmere na jugovzhodu eh, Turčije eh, naletele na popoln mok evropskih institucij in to se mora končati. Prav tako se treba letiti drugih vprašanj, človekove pravice, vladavina prava in Evropska unija mora pozvati vlado eh, AKP, da se vrne za pogajalsko mizo s PKK-em in eh, da prekine s to nesorazmerno kolateralno škodo, ki jo povzroča civilistom. Terorizma nikoli ne moremo upravičiti. Demokratična pot naprej za kurde v Turčiji je tista alternativa, ki mora prevladati. Ko akademiki pozivajo k koncu nasilja, je to seveda njihova svobodna pravica. In ključnega pomena eh, za Evropsko unijo je, da v Turčiji najdemo zanesljivega partnerja kot eh, kandidatko za članstvo v EU, kot članico NATO in kot aktivno Eh, članico koalicije v boju proti ISIS-u. To morajo biti prioritetni cilji. In eh, biti moramo tudi previdni, da se boja proti terorizmu ne izkorišča kot nekakšen izgovor za omejevanje eh, pravic in svoboščin ljudi v Turčiji nasploh. Hvala lepa za eno minuto, gospa Veržija. Hvala lepa, gospa predsednica. Več kot mesec dni turška eh, vojska vodi Eh, zelo nasilno operacijo v jugovzhodu Turčije, to je zdaj postalo vojno eh, območje. Eh, represija se izvaja nad vsemi, ki niso nojno kurdi, ki niso nojno člani PKK, proti sindikalistom, proti tudi novinarjem, proti študentom, ki so podpisali peticijo za prekinitev nasilja. Ne, ni PKK tisti tisti, ni APKA, AKP, pardon, tisti, ki je povzročil ta konflikt, to je uradna, eh, uradno stališče Ankare. Govora je o pet let starih teroristih. Koga hecamo tu? Pomembno je, da Evropska unija stori vse, kar je le mogoče, da se prekine nasilje, da se stranke vrnejo k pogajalske mizi in da turška vlada ponovno sproži mirovni proces pravice manjšin, naj gre za kulturne ali verske, eh, morajo biti priznane in represija proti manjšinam se mora nehati. Gospod predsedujoča, kolegice in kolegi, mislim, da je skrajni čas, da se organizira eh, tudi pod uradne delegacije našega parlamenta v Turčijo. Hvala lepa za eno minuto, gospa Valero. Tak, fru Tolman. Nikom rad frjora si husen. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rušijo se stavbe, rušijo se verski objekti. To je to, kar je dejal predsednik Erdogan sam. Vse ta skrivališča PKK-ja bodo uničili, je dejal. Sprožili so vojno proti severnemu Kurdistanu, pa v bistvu gre za vojno proti civilistom. Na stotine civilistov je izgubilo življenje, veliko žensk, veliko otrok. Tja pošiljamo tudi novinare, ki nam kažejo posnetke, kaj se dogaja. In eh, to kaže popolnoma drugačno sliko kot eh, tista, ki nam jo riše predsednik Erdogan. Res potrebujejo tole. je res nepotrebno. Ne potrebuješ ne vem koliko vojakov za to, da se obvlada staro ženico. In eh, dejstvo je, da Erdogan ne spoštuje svoje obljube, tudi kar zadeva ustavitev begunskega toka. Hvala lepa, gospod Ferron, ena minuta. Spoštovane kolegice in kolegi, vam bom povedal skrivnost. Pred nekaj minutami sem eh, bil na sestanku z delegacijo eh, Turčije. In eh, delegacija za Turčijo se ni sestala deset mesecev. Deset mesecev se ni sestala delegacija za odnose s Turčijo v parlamentu. Zakaj? Zato, ker na vsakem sestanku te delegacije sedi predsedni, eh, veleposlanik Turčije pri Evropske unije, ki govori več kot kdo, katerikoli član te delegacije. To mislim, da je posmeh naši demokraciji in dejstvo je, da Turčija danes sicer ni fizično prisotna v Evropske unije, ampak je s svojimi dejanji prisotna. In ni enega dneva v Turčiji brez nekega napada, brez umora. Žal je Turčija še kako na prvih straneh naših časopisov. In ne smemo enačiti Kurdov in Turčije. Prav tako moramo paziti, da vemo, da pod okriljem boja proti eh, ISIS-u, Turčija dejansko vodi boj proti svoji lastni opoziciji in eh, tu mislim, da Turčija ne izkazuje resnične prave demokracije pri svojih dejanjih. Hvala lepa za minuto in pol, gospod Boštinaru. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod eh, komisar. Naj še enkrat povdarim, sem med prijatelji in podporniki Turčije in krepitev sodelovanja med Evropsko unijo in Turčijo mi je pri srcu. Ampak to, kar se danes odvija v Turčiji, je v prvi vrsti škodljivo za interese Turčije. Nasilje, eskalacija nasilja na jugovzhodu Turčije, vse to predstavlja resnično nevarnost, ki jo je treba zaustaviti. V prvi vrsti potrebujemo politični dialog med vlado in predstavniki Kurdov, da se vrnemo na točko, kjer je turška vlada že dosegla pomembne rezultate v mirovnem procesu. Zdaj so vsi ti dosežki izgubljeni in prihajamo do točke, ki kar lahko postane točka brez povratka, če se bo ta eskalacija nasilja še nadaljevala. V prvi vrsti je treba izpostaviti interese Turčije. V dejanskem interesu Turčije je, da prepreči eskalacijo nasilja ki lahko na koncu pomeni tudi državljansko vojno. In da, Evropska unija nosi svojo odgovornost. Evropska unija, Evropska komisija, Evropski parlament morajo brez izjeme obsoditi vsakršna zavržna dejanja naših partnerjev, tudi Turčije. Samo dejstvo, da so to naši dolgoročni partnerji, eh, samo dejstvo, da z njimi sodelujemo, eh, še ne pomeni, da lahko to kar tako sprejemamo, kajti gre za to, da te naše skupne vrednote delimo tudi v prihodnosti in zato moramo s Turčijo spregovoriti o tem, da je potrebno takoj ustaviti eh, ogenj, da je potrebno začeti z uradnimi obiski v tem delu države, ki je zaprt za zahodnjake. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, prosila bi vas, če se lahko držite predvidenega časa. Predvidim dam besedo gospodu Marija, so naj povem, da je kolega, ki je že eh, govoril v razpravi, že dvignil modri karton, vem, da je veliko ljudi tudi v vrsti za besedo ob koncu, ko bo prosta razprava, tako da predlagam, da damo besedo naslednjemu govorniku, gospod Marijas, ena minuta. Evropska unija mora končno prenehati s tem, da tišči glavo v pesek, ko gre za usodo kurdov turška vojska krši njihove pravice. 200 tisoč ljudi, večinoma eh, kurdov, je bilo primoranih zapustiti svoje domove. Cela mesta eh, so oblegana in eh, ljudje živijo pod policijsko uro. Izvoljeni župani mm, iz vrst kurdskih, kurdskih strank so v zaporih in turška vlada želi zdaj zaključiti ta tako imenovani protiteroristični pohod, to protiteroristično operacijo do začetka pomladi. In Evropska unija se tu sooča z eskalacijo nasilja, kakršni še nismo bili priča. In zato pozivamo Evropsko unijo naj nemudoma ukrepa proti Turčiji in da naj zapre vrata v Evropo, namesto da Turčiji dovoljuje, da se še naprej širi v Anatolijo. Hvala lepa, preverjam. Nekdo, mislim, da je dvignil modri karton, ampak ker ste vključeni tudi v prosto razpravo. Ne, niste, pa mislim, da sem vas imela na seznamu. Dobro, potem vam dajem besedo za 30 sekund, če bo seveda gospod sprejel modri karton. Kolega Marijas, razumem, da ste grk in to je zelo pomembno, ampak ali niste mnenja, da bi Evropska unija morala nekako poseči in poslati dopis gospodu Erdoganu za to, da bi prišlo do nekih pogovorov med eh, kurdskimi predstavniki in turško vlado? Namreč destabilizacija Turčja bo pomenila tudi destabilizacijo Grče in posledično Evrope. Es en Adelfe, je evropski enos in nedodomeno. Dragi kolega, seveda mora Evropska unija poiskati načine, na katere lahko prisili Turčijo, da bo končno začela spoštovati človekove pravice. In seveda je treba ukrepati. Do zdaj se zdi, da Evropska unija tolerira nasilje ne samo proti kurdom, ampak tudi proti drugim turškim državljanom. EU tolerira kršitve mednarodnega prava. In to, da toleriramo, da recimo zaseda 37 odstotkov ozemlja članice EU, je pravzaprav čudno. Turčija mora vedeti, kaj se od nje pričakuje. 30 sekund za odgovor. Lepo prosim, torej, da se tega držimo. Hvala, gospod Marijas. Za eno minuto zdaj gospod Horisti Avonc gospa predsedujoča la verdad es que me molesta especialmente cuando. zelo me skrbi ko ljudje izkoriščajo situacijo z begunci ki bežijo pred preganjanjem v regiji. Nekatere države članice EU in tudi Turčija sama to zdaj počnejo. Turška država je izvedla masakr nad kurdskimi državljani. EU pa si, kot kaže, zatiska oči in ušesa. To je nespremljivo. Komisar, slišali smo vaše besede, ampak ukrepi držav članic in način, kako obravnavate Turčijo, ki pravzaprav prepušča kurde svoj usodi, to je nespremljivo. EU ne sme tolerirati individualnih in kolektivnih kršitev človekovih pravic v primeru Kurdov. Okay, Gospa Lambert, hvala lepa. To regijo sem obiskala pred kakimi 15 leti. To je bil eh, pravzaprav čas, ko smo videli opustošene vasi in zdaj smo spet tam. Vidim, da smo zavrgli zlato priložnost mirovnih pogovorov. Očitno vlada ni znala sprejeti kurdske stranke, s katero bi se lahko pogovarjala. Ampak videli smo tudi NATO-ve zaveznice, ki so dovolile napad Turčije na kurde v zameno za dostop do turških baz iz katerih se je dalo napadati ISIS. Seveda so tudi kurdi izvajali napade na civiliste in to je treba obsoditi, vendar pa kurdi niso ISIS. Zato se pojavlja pomembno vprašanje, ki ga moramo razrešiti, da se vrnemo v mirovni proces in da se preneha nasilje po vsej državi in da se bomo lahko osredotočili na tisto, kar je resnična grožnja. Gospod Weidenholzer, prosim. Pogajanje o članstvu smo ponovno oživili, zato lahko postavljamo kritična vprašanja, kritična vprašanja, ki se nanašajo na pravno državo, človekove pravice. Razvoj dogodkov v zadnjem času v Turčiju zelo skrbi. Predvsem gre za povezavo z vprašanjem kurdov. Vlada misli, da bo lahko vse razrešila z nasiljem in da ima proste roke pri tem. Po pogovorjih in zbliževanju vidimo zdaj, da vladajo v Turčiji pogoji podobni državljanski vojni. To ne more biti v našem interesu. Gospod komisar, prosim vas, da turško stran obvestite, da to ni v obojestranskem interesu. Pomembno je, da Evropa pozove obe strani naj nemudoma zaustavita boje in Evropa se more ponuditi kot. Posrednica. Primer je lahko sporazum na Severnem Irskem, kjer vidimo, da so se ob omizje usedli tudi tisti, ki smo jih nekoč smatrali za teroriste. Hvala lepa, gospod Krisogonos, za eno minuto. Erdoganov režim povzroča to, da zdaj že nekaj tednov vlada eh, policijska ura. Vidimo, da prihaja do množičnih kršitev ljudi, da živijo svobodno in varno. Prav tako Turčija ne spoštuje prepovedi mučenja. Na tisoče kurdov je bilo razseljenih kar je kršitev ustave. Erdoganov režim onemogoča neodvisnim opazovalcem dostop do regije, kjer živijo kurdi in prav tako preganja tiste akademike, ki so o tem javno govorili. Evropska unija pa ne spoštuje svojih temeljnih vrednot človekovo dostojanstvo, je ena taka vrednota. Edini jezik, ki ga Erdogan razume, je jezik gospodarskih in političnih sankcij. Uh, Hvala lepa, gospod Kirkos. Za eno minuto. Hvala lepa. Spoštovani kolegi so pa vsem pravilno opisali situacijo na jugovzhodu Turčije. Ne bom ponavljal tega, kar je že bilo povedano. Eden od predstavnikov kurske manjšine je dejal, da očitno sedanji boji niso nadzorovani. Očitno gre za spopad med gospodom Erdoganom in PKK na drugi strani. To je razlog za sedanje stanje. Komisar Han, Turčijo bi bilo treba pozvati naj začne nov proces, ki bo privedel do miru. Naj dodam, da morate biti pogumni, da se zaščitite pred vladnimi silami, da zgrabite za orožje. Ampak še pogumnejši morate biti, da pridemo do mirovnega procesa. Gospa Spinelli. So podpisala sem dokument, ki ga je podpisalo 1820 turških akademikov. Vidimo, da je kurdski narod prizared zaradi masakra, ki je načrtovan. Vidimo, da v mnogih mestih traja bojevanje, ogen, ne nehno, primankuje hrane, na stotine mrtvim odrekajo pogreb. Vidimo, da se krši turška ustava in mednarodno pravo. Boj proti terorizmu je zgolj izgovor. Cilj je zlomiti narod, ki si želi biti prepoznan kot del svoje države. Na tisoče Turkov upa, da bosta ZN in EU posrednika za to, da bi se ponovno začela pogajanja, ki jih je prekinil Erdogan. Takoj se mora prenehati nasilje. Gospa Mogherini mi je na moje vprašanje odgovorila, da je gospod Erdogan naš zaveznik proti ISIS-u in v zvezi z migranti. Taka, tak odgovor ne zdrži niti za minuto. Hvala lepa. Hvala, gospod Cani. Ima modri karton za vas. Ga sprejmete, gospa Spinelli? 30 sekund. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ja, pri tej temi ste se osebno zauzeli in to cenim. Ampak ali niste mnenja, da bi morali uporabiti institucionalne stike, recimo NATO-va parlamentarna skupščina je tak primer za to, da bi se lotili tega vprašanja na institucionalen način. Pa, lahko potrdim, da imamo stike ne samo z visoko predstavnico, pač pa tudi z druženimi narodi in še zlasti s svetom Evrope. To lahko potrdim. Hvala. Hvala. Gosp gospod Lopez za eno minuto. Spirala nasilja v Turčiji se nadaljuje. Nasilje postaja vse hujše na jugovzhodu države. Ta spirala se zdi kot kolektivno kaznovanje turških prebivalcev. Na desetine tisočev je razseljenih, na stotine mrtvih in na stotine mrtvih ljudi, ki so bili neopravičeno aretirani. Danes bi morali pozvati k nadaljevanju mirovnih pogajanj, ki so bila prekinjena poleti. To je edini način, da premostimo situacijo in prav tako v času, ko stopnjujemo sodelovanje s Turčijo, kar je verjetno bolj potrebno kot kdarkoli prej, pa moramo povedati, da to sodelovanje ne sme biti žrtev česarkoli drugega in tudi, če sodelujemo, to ne pomeni, da toleriramo karkoli drugega. Zato mislim, da se danes moramo tega zavedati. Gospod Lopez, modri karton, spremete? Gospod Bonano, spremete? Gospod Bonano? Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kolega, želim vprašati naslednje. Ali tudi vi menite, da se Turčija seveda ne obnaša dobro, ampak to traja že nekaj časa, lahko govorimo o stoletjih zgodovine Turčije, ampak zakaj? Ali se vam zdi prav, da je EU dala Turčiji že 10 milijard evrov in zdaj namerava dati še 3 milijarde? Če se nekdo obnaša tako, kot se Turčija, se vam zdi prav, da jim dajemo denar? Izvolite. Turčija se zelo pogosto vede negativno, ampak ko govorimo o denarju za Turčijo, to ni denar za vlado, to je denar za begunce, sirske begunce, ki živijo v Turčiji, oni bodo prejeli ta denar. Ampak seveda strinjam se, da se Turčija ne vede, kot bi se morala. Tudi vi včasih ne, pa spoštujem to, kar poveste. Ja, zdaj pa prosta razprava. Gospod Benifi. Hvala lepa. Rad bi tudi sam dodal svoj glas temu, kar so povedali kolegi socialisti, ki so obsodili situacijo, ki že tedne dolgo traja na jugovzhodu Turčije. To nas vrača v mračna leta. Kar se dogaja, je nespremljivo. Očitno nihče ne posluša. Zdaj vidimo, da tvegamo, da bo nasilje preraslo državljansko vojno, pri čemer pa vidimo, da ni nobenih uradnih preiskav in tudi mednarodna skupnost očitno nima nobenih namenov. Razseljenih je že okoli 300 tisoč. Zato želimo, da že ob naslednjem obisku gospa Mogherini v Ankari sproži to vprašanje in da se to sproži tudi pri vseh drugih stikih, da se prekine ogenj in sproži mirovni proces. EU je vedno spodbujala mirovni proces in zdaj ne smemo tega žrtvovati samo zaradi vloge Turčije v migranski krizi očitno je zelo velik interes za prosto razpravo. Devet govorcev bom sprejela, ampak lepo prosim, da vsi govorite nič več kot samo eno minuto. Pa začnimo s prvim. Gospa Šojdrova myslím že se všichni shodneme na tom že turecko je strategický partner pro evropskou unii. no seveda je turčija strateška partnerica evropske unije ampak gre za dvosmirne odnose in tu rabiti te situacije zato da bi izvajala enostranske cilje. sedaj turčija napada prebivalstvo izrablja to situacijo gospod veleposlanik Jelki je pred pol ure odgovarjal na vprašanje evropskih poslancev in eh, rekel je, da so vojaške operacije legitimne in potrebne v tem delu Turčije. To je nespremljivo. In upam, da komisija ne bo molčala in da bo sprejela odločno stališče, zato da bi zaščitila prebivalstvo v tem delu Turčije presidente dal dicembre. od decembra vidimo da na jugovzhodu turčije ogenj traja štiriindvajset ur na dan mnoge osebe si ne morejo preskrbeti ne hrane ne zdravil zato skrbijo tudi aretacije akademikov ki so podpisali poziv k miru kritizirali so vojaške operacije na jugovzhodu turčije Na družbenih omrežjih so bili deležni grožen smrtjo. Na stotine civilistov je bilo ubitih v vsem tem času. Zato je položaj v Turčiji zelo težaven. Turčija pa si želi vstopiti v EU. Kant Undar, direktor turškega dnevnika, opozicijskega dnevnika, trenutno v zaporu, je Mateu Rencu dejal, naj ne ignorira v zameno za dogovor o beguncih situacije, v kateri so se znašli tisti, ki so zaprti. Gospod Zambaski. Благодаря ви, госпожо председател. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Na jugo-vzhodu Turčije vlada državljanska vojna. To je pravi izraz za stanje tam. Že desetletja dolgo traja, zdaj pa se je ponovno unela Turčija že desetletja okupira ciprsko ozemlje. Ta vlada izvaja genocid in etnično čiščenje na ozemlju, kjer živijo kurdi v Iraku in Siriji. To so prave besede in čudi me, da so v tej dvorani kolegi, ki se delajo, da ne razumejo, kaj se dogaja. Obenem pa je Evropska unija naredila samomor z obljubljenimi milijardami. To je pravi politični samomor. To, kar turška vlada počne s Kurdi, je genocid. Zato moramo ustaviti pogajanja. Turčija ne sodi v Evropsko unijo. Turčija ni evropska država. Afa, please.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 in vidimo, da prihaja do množičnih aretacij državljanov, vključno za intelektualci, policijska ura, vojaško nasilje. Vse to so stvari, zaradi katerih je na tisoče ljudi razseljenih. Turčije pa ni mar. Turčije tudi ne zanima akcijski načrt za begunce. Ne zanima je tudi vprašanje tihotapcev. Čez Egejsko morje je samo ta mesec prišlo 31 tisoč ljudi. Kdo še lahko reče, da je to sprejemljiva situacija? Zato prosim, da Evropska komisija kaj naredi, da se bosta obe strani ponovno usedli za omizje in da se bo prekinila ta spirala nasilja. No Gospod Maragal, To, kar se dogaja s kurdi, za to ni nobene razlage. Tudi ne boj proti terorizmu. Aretacije intelektualcev, županov, pobijanje civilistov. Edini razlog, edina razlaga je neustrezno vedenje vojaških sil v odnosu do civilistov. Vidimo, da je preveliko razhajanje med tem, kar razlaga vlada in tem, o čemer lahko beremo in kar lahko gledamo. Tega enostavno ne moremo sprejeti samo zato, ker potrebujemo Turčjo, da nam pomaga reševati situacijo z begunci. Zato, gospod komisar, želim, da EU neposredno poseže, ne govorim o nekih tehničnih posegih. Sam bom čez nekaj tednov tudi potoval v Ankaro, zato potrebujemo vsa pooblastila, da bo resnično prišlo do prekinitve ognja. In zdaj za eno minuto, gospod Kastaldo, prosim, res za eno minuto. Hvala lepa. Koliko stane in s čim se plača cena za to, da ni prišlo do zloma pri sprejemu beguncev. Tri milijarde evrov bodo plačali evropsko davkoplačevalci v upanju, da se ta denar ne bo porabil za druge namene kot za begunce. Vse skupaj se dogaja na plečih kurdov in vidimo, da kurdi očitno niso zaželeni in vidimo, da imamo opravka za vlado, ki tepta pravico do izražanja, do medijev in vidimo, da prihaja pravzaprav do rasnega čiščenja. Zdaj aretirajo že tudi intelektualce in profesorje. Koliko časa bomo še tolerirali to situacijo? Thank you very much. Hvala lepa. Hvala za eno minuto. Gospod Sinadinos. Hvala lepa. Položaj na jugovzhodu Turčije je zavit v maglo. Mediji samo producirajo novice. Nič ni govora o zločinih proti človeštvu, ki jih izvajajo Erdoganove sile. Pravica do življenja in blaginje kurdov pa se pozablja. To, kar dela Turčija, moramo spremljati zelo pozorno. Pogledati si moramo tudi geopolitično situacijo. Prihaja do konfliktov interesov imamo Kurde, imamo Sirijo, imamo Irak, odnosi z Daešom in vključitev in umešavanje tujih, zunanjih, zahodnih sil bo pomenila, da se bo vse skupaj razplantelo do še nevidenih razsežnosti. Gospod Čogor, V Turčiji lahko vidimo, da skuša vlada prepričati vse, da so vsi kurdi teroristi. Kurdsko gibanje skuša turška vlada očrniti v očih mednarodne javnosti. Mirovni proces, ki je bil že tako zelo blizu, se zdaj vse bolj odmika. Pogajanja med Kurdi in tursko, turško vlado so se ustavila. V opoziciji so mnogi, ki bi podprli mirovna pogajanja. EU mora zato pritisniti na Turčo, da nadaljuje pogajanja, če tudi mnogi menijo, da je cena za to, da nam Turki pomagajo pri reševanju begunske krize, Dejstvo, da pustimo Turčiji, da vse skupaj razreši, kot sama želi, ampak mislim, da si ne smemo zatiskati oči. Hvala lepa. In še zadnji, opravičujem pa se vsem, ki besede ne bodo dobili. Gospod Papadakas ima besedo. Hvala lepa. Čas je, da smo nekoliko bolj iskreni v zvezi s tem, kar se dogaja v Turčiji. Samo zato, ker so v Turčiji volitve, to še ne pomeni, da je to demokratična država. Še vedno lek del ozemlja Cipra. Ljudi zapirajo. Prav tako pošiljajo begunce v Grčijo in od tam v Evropo. Medtem, ko se pogovarjamo, se izvaja genocid nad kurdskim prebivalstvem. To ne more biti naš partner. Zaradi begunske krize pozabljamo na zločine nad človeštvom. Samo eno je treba narediti. Zgoditi se mora demokratizacija Turčije. Zato pa potrebujemo ustrezen načrt. Evropa mora zagotoviti, da ne bo popustila nobenim drugim interesom. Besedo zdaj dobi komisar Han, da lahko odgovori na to razpravo. Hvala lepa. Hvala tudi za to razpravo, ki je zelo pomembna. Mislim, da smo si zdaj lahko samo utrdili našo sliko in naše prepričanje. V ponedeljek bomo imeli politični dialog na visoke ravni in lahko ste prepričani, da se bomo v Ankari tega zelo intenzivno dotaknili. Večkrat je bilo omenjeno nadaljevanje pristopnih pogajanj zelo vzgodni fazi smo, zlasti kar zadeva poglavi 23 in 24. Kdorkoli se je kaj ukvarjal s tem, bo dobro vedel, da v pripravah in še zlasti pri dejanskem izvajanju pogajanj želimo pravzaprav vplivati na dogajanje. In to bo tudi lakmusov test za turško vlado, da pokaže, kako resno mislijo. Tuš, Turčja bo morala pokazati, ali namerava spoštovati evropske standarde. In na ta način bomo videli, kajti članstvo v EU je možno le, če bo Turčija sledila našim pravnim strukturam in našim načelom. Pri teh pogajanjih ne gre za to, da se drug drugemu približamo, pač pa gre za to, da Turčija prevzame evropske vrednote. Zato gre pri pogajanjih in to lahko dosežemo s pogajanji. In menim, da je to za nas največji in najmočnejši vzvod. Zato menim, da tu ni nobene alternative, če želimo pomagati kurdskim prebivalcem v Turčiji. Pogovarjali smo se z mnogimi turškimi župani, ki so nam ponudili informacije iz prve roke in to je zelo pomembno zato, da smo se lahko ustvarili boljšo sliko. V vsakem primeru hvala lepa za to razpravo in hvala za to, da tudi vi skrbite, da ta tema ostane na mednarodnem dnevnem redu, če smem tako reči. Hvala vam, komisar, kolegi, ta tema je zaključena, gremo na naslednjo temo.